predsedujoča. Lepo pozdravljam, pozdravljeni. Zasedanje je ponovno otvorjeno, imate zapisnik eh, včerajšnjega zasedanja. Če ni ugovorov, je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu so razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Najprej bomo razpravljali o Demokratični republiki Kongo in sicer o množičnih posilstvih v provinciji Južni Kivu. Nekdo mi je vzel seznam govornikov. Začeli bomo z prvim avtorjem resolucije, to je gospod Tenok. Demokratična republika Kongo prav gotovo ni demokratična in prav gotovo to ni delujoča republika. Če bi to bila, potem bi vlada ukrepala za to, da bi preprečila množična posilstva žensk in bi kasnovale tiste, ki so odgovorni za te grozovite zločine. Vendar pa vlada sploh nima nadzora nad eh, celotno državo. Posilstva v Južnem Kivu so samo zadnje poglavje žalostne zgodovine te propadle države. Zločince naj bi zagrešili nekdani uporniki, ki so dezertirali iz vojske. Eh, in eh, pravzaprav ni verjetno, da se bo te zločince kadarkoli privedlo pred sodišče. Eh, nekaznovanost je v modernem svetu nespremljiva in mednarodno kazensko sodišče ponuja možnost oziroma neko upanje za to, da bi lahko privedli te zločince pred sodišče in da bi dali nekaj pravičnosti žrtvam teh posilstev. Hvala lepa. Hvala. Naslednji avtor je gospod Romeva in Rojeda. Hvala. Naj vas spomnim, da smo vsi odgovorni za to, kaj se dogaja. Imamo resolucijo ZN 1325, ki govori o odgovornosti vseh držav za to, da poskrbijo za, za končanje nekaznovanosti in da kaznujo tiste, ki so odgovorni za zločine proti človečnosti in pa za tiste, ki so zagrešili posilstva otrok in pa žensk. Čas je, da predidemo iz obtoževanja na ukrepe. ZN bi morali poduzeti konkretne ukrepe za to, da se končajo ti grozoviti zločini. Vlada v Kongu mora postaviti zaščito žensk kot nacionalno prednostno nalogo in morajo vzpostaviti organizacija civilne družbe za spodbujanje demokratičnosti in pravne države. Potrebno je osvestiti javnost v zvezi z posilstvi žensk. Komisija mora pregledati Eh, nacionalne programe DDF, eh, razvojni program Konga. In eh, v te programe je potrebno vključiti boje proti posilstvom ženskih otrok kot prednostno nalogo in potrebno je kaznovati nekaznovanje. Eh, in sredstva bi morala biti namenjena zdravstveni in pa socialni podpori žrtev, ter eh, potrebno je eh, vse skupaj usmeriti tudi v izobraževanje žen, zato da bi lahko v prihodnosti pripričili takšne primere. Gospa Strifler je naslednja. Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat mora nažalost Evropski parlament obsoditi množično kršenje pravic in to nasilje, ki se dogaja v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo. Težave z vašim mikrofonom imamo. Se lahko premaknete, prosim. Se bo? Se bo? Je sedaj bolje? Dobro. Se opravičujem. Torej, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, še enkrat mora parlament nažalost obsoditi množično posilstvo, ki se nekaznovano izvaja v Demokratični republiki Kongo, še posebej v provinci Južni Kivu. Monusko ni uspel zagotoviti ustrezne zaščite pred množičnim nasiljem, vlada v Demokratični republiki Kongo pa ni uspela zagotoviti varnosti na ozemlju in ni uspela zaščititi državljanov. Res je, da se se ne uspe več zagotoviti ustrezno usklajevanje pri nudenju pomoči, da je žrtev vse več, zlasti na vzhodnem delu Republike Kongo. V Južnem Kivu so se odločili za to, da bodo vojaško posredovali, vendar rešitev ni bila uspešna. Mislim, da bi morali vsi obsoditi mednarodno skupnost, ker ni dovolj pogumna, da bi ukrepala. Na koncu naj še to povem, da morajo tudi mediji odigrati svojo vlogo. Zaenkrat je še ne igrajo. Oni morajo odigrati svojo vlogo zato, da bo ostala mobilizacija močna. Tudi javnost mora odigrati svojo vlogo. Hvala. Hvala. Naslednja avtorica, gospa Šake, za eno minuto. Hvala. Sistematična posilstva v Demokratični republiki Kongo Eh, ZN smatra za vojne zločine. Mandat eh, misije ZN je premalo učinkovit za to, da bi lahko učinkovito posredovali. ZN mora prav tako izvesti učinkovito raziskavo, tako da bi lahko ugotovili razsežnost teh grozovitih zločinov. Nekaznovana se mora končati. Tudi mediji imajo veliko logo pri tem, da eh, poročajo o posilstvih in, in Eh, spodbujajo osveščenost. Potrebno je končati to spolno nasilje. Kot eh, zaradi tabujev te žrtve pogosto ne govorijo o teh posilstvih in če to naredijo, se jih izključi iz njihove skupnosti. Eh, v Demokratični republiki Kongo obstajajo številni problemi in ne, mo ne moremo več dopuščati, da bi posilstva bila rutina in da ženske še naprej uh, trpijo v molku. Uh, Eh, potrebno je manj uporabljati eh, te krvave rudnine, eh, ki prav tako krmijo te konflikte v Demokratični republiki. Kongo. Hvala lepa, sedaj pa še vrnik Dekajzer za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča z veliko mero jeze, besa in čustvene opletenosti se moramo odzvati na to, kar se dogaja ženskam na vzhodu Konga, ki trpijo zaradi posilstev. To se ne dogaja prvič, stvari pa se še vedno dogajajo nekaznovano. Res ne morem verjeti, kako nemočni smo. Našteli smo vse tisto, o čemer se je odločil ZN. Vemo, kaj vse smo storili mi ampak v Demokratični republiki Kongo bi morali imeti pristojnost, tudi zakonodajno pristojnost, da se to razreši. Zlasti zaradi tega, ker se v tem delu države ponovno pojavlja državljanska vojna. Še nekaj pa nas resnično skrbi. Te ženske smo obiskali, tudi v parlamentu smo jim prisluhnili. Tiste, ki so bile posiljene, sploh nimajo možnosti, da naredijo splav namreč te ženske vse skupnosti zavračajo, gre za resnično človeško dramo. In kolegice in kolegi, mislim, da bi morali tudi dosje o splavu dati na dnevni red. Namreč še vedno bi morali dopustiti ženskam, da naredijo splav, če so bile posiljene. Namreč v Kongu ženske te možnosti nimajo. Tri ženske, s katerimi smo se srečali, so morale ohraniti otroke, čeprav so bile posiljene in te ženske je skupnost v celoti zavrnila. To je resnična drama in mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS. Gospod Kacmarek, za eno minuto. Pani predsednica, šanovni państvo, situacija. Hvala lepa. Gospe in gospodje, Razmere v Južnem Kivu so zelo težavne. Konflikt traja že leta in leta in uh, tam se vsak dan dogaja nasilje. Uh, veliko je bilo tudi žrtev posilstev in strinjam se z gospode Kajzer. Resnično je frustrirajoče, da v vzhodnem Kongu številka posilstev narašča in da o tem znova govorimo. Ampak moramo o tem govoriti. Spolno nasilje je nekaj, eh, kar ne sprejemamo. Ne smemo več molčati. Vojska ne naredi veliko za to, da bi pomagala. Niso dobro usposobljeni, nimajo orožja. Celo vojaki so včasih tisti, ki posiljujejo. Naša dožnost je, da pomagamo žrtvam. Namesto, da uh, 7 milijonov porabimo za to, da nadzorujemo volitve v Kongu, bi morali ta sredstva nameniti um, kazenskemu pregonu teh zločincev. Hvala lepa. Gospa Gomeš. E Hvala lepa. V provinci Južni Kiva obstajajo odgovorni in te je potrebno privesti pred sodišče. To se ne sme več nadaljevati. v vseh odnosih za to državo bi morali povedati, da je to prednostna naloga. Morali bi tudi pokazati na prste, eh, na, morali bi pokazati s prstom na tiste, ki so za to odgovorni. To so tudi pripadniki vojske. Od eh, oblasti v Republiki Kongo bi morali zahtevati, da se končajo te kršitve človekovih pravic. Pravkar je prišlo do dramatičnega dogodka na letališču v Kingaši, v Kinšasi in eh, v Angoli sedaj obstaja nekakšen črni seznam ljudi, ki jih je potrebno kazensko preganjati. To so vse eh, storilci, ki so zagrešili kršitve človekovih pravic. Evropska unija se mora zauzeti za to, da bi se ti ljudi kazensko preganjalo. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa. spet so ženske tiste, ki so žrtve. V Demokratični republiki Kongo se spolno naselje, nasilje uporablja kot uh, orožje v vojni. Jasno je, da, konflikt, uh, da so za ta konflikt krivi tudi gospodarski interesi. Potrebno je poskrbeti za ukrepe na področju trgovine in predvsem se moramo sredotočiti na, na krvave rudnine to bi spodbudilo mir v tej državi. Podpiram resolucijo, ki se zauzema za demokracijo, zato da bi se izognili nasilju in vojni. Prav tako resolucija poziva evropske institucije, da naj bodo bolj drzne, ko gre za podporo političnim procesom v Kongu. Samo na ta način se lahko reši ta konflikt. Upam, da bomo tukaj vsi zelo angažirani. Hvala lepa. Gospod Črnitski je naslednji. Hvala lepa. Danes eh, nas je v tej dvorani malo, ampak vseeno smo tukaj in pozivamo celotno Evropo naj ukrepa. Govorimo o eni izmed najrevnejših držav na svetu. V tej državi vlada anarhija, po drugi strani pa so oblasti močne, kajti eh, imajo celo vrsto pristojnosti. Včasih eh, vojak ali policist lahko odloča o smrti ali življenju ljudi in to je zastrašujoče. Evropski parlament se spet ukvarja s tem vprašanjem in uh, spet uh, smo poslali močan poziv vladi Demokratične republike Kongo, da naj zaščiti svoje lastne državljane. In na zadnje želim odkrito povedati, kako je povedal tudi gospod Kačmarek, moramo razmisliti o načinih, kako se sploh porablja davkoplačevalski denar v tej državi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Belder v imenu EFD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo pred nekaj urami sem se pogovarjal z um, prostovoljcem, nizozemskim prostovoljcem v Kongu, v Kivu in uh, zadovoljen je bil, eh, ker se parlament danes ukvarja z vprašanjem eh, Demokratične republike Konga. On se zelo prizadeva za to, da bi pomagal tem ljudem. Vendar pa se mednarodna skupnost mora osredotočiti na nekaznovanje in na grozovito nasilje, ki se dogaja v vzhodnem Kongu. Tam imamo misijo ZN. Um, vendar pa ljudje še vedno trpijo in o tem se molči. Veliko je žrtev množičnih posilstev in preiskave teh dogodkov so se ustavile zaradi strahom pred maščevanja. To je zelo slab signal za žrtve in pa njihove sorodnike. Hvala lepa, sedaj pa v imenu napovedanih poslancev, gospod Obramaj, za minuto in pol. Hvala lepa. Zločini proti človečnosti so v Kongu že 50 let na tra tradicija. Kaučuk, eh, baker, vse to so bili glavni izvozni produkti nekdane belgijske eh, kolonije in eh, sedaj so se. In že takrat se je to državo na grozovit način izkoriščalo. Um, če prebivalci niso izpolnili svojih kvot, so jih uh, usmrtili, so jih mučili, so jih pretepali. In uh, kolonialna Evropa mora tukaj popraviti številne krivice iz preteklosti. In to potem povzroča začarani krok skozi generacije in ustvarja novo nasilje. Nasilje se namerno uporablja za to, da bi žrtev ponižal, da bi pokazal svojo moč napram njej, da se jo uniči. Uh, Eh, in eh, to poleg žensk prizadene celotne družine. Eh, posilstvo v Kongu smatrajo za sramoto, zlasti če ženska zaradi tega zanosi in te ženske družine izobčijo. Eh, potrebno je zločince postaviti pred sodišče in v redkih primerjih, če se ženska odloči za tožbo svojega posiljevalca, potem pravzaprav ni za njo zagotovljena nobena pravica ali zaščita. Tega ne smemo več tolerirati. Tukaj je potrebno izvesti močen pritisk, zlasti finančni pritisk na Demokratično republiko Kongo ne more biti tako, da imamo pri. Uh, da popuščamo pri trgovinski politiki, pri zločinih napram človečnosti pa zatisnimo obe očesi. Hvala lepa, sedaj pa posamezni govorniki, naprej gospa Makovej. Hvala. Kondamna krimele din provincia Kivu de Sud. Hvala lepa. Sama se pridružujemo vsem tistim, ki obsojajo zločine, ki se dogajajo v južnem Kivu in obsojam uporabo posilstva kot vojaški instrument. Ogromno žensk na dan je posiljenih. To počnejo bodi si vojaki, bodi si tisti, ki so povezani z vojsko. V tem območju je vse premalo pravosodnega in zdravstvenega osebja, kar posledično vodi do tega, da so vsi ti zločini nekaznovani. Pomagati bi morali žrtvam, pomagati bi morali žrtvam žrtvam in vsem tistim pričam, ki bi lahko pomagali pri preiskavah teh primerov. Ustrajamo na tem, da se trenutno stanje takoj konča, da se ta kultura takoj zaključi. Zato prosim, da storite vse za to, da se odpravi spolno nasilje in da se zagotovi dodatna pomoč žrtvam. Finančna pomoč bi morala biti uporabljena kot orodje za boj proti temu. Hvala. Hvala, gospod Palicki, se naslednji. Naš bjauriausi nušių ir demokratinėje Kongo Respublikoje. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, posilstva so. Posilstvo je eno izmed eh, najgrozovitejših eh, zločinov in v Kongu se to eh, širi kot epidemija. Tega ne morejo preprečiti ne nacionalni, ne mednarodni ukrepi in zlasti je problematična nekaznovanost in to pred očmi misije ZN Molusk, ki ne more ničesar, ki ne more ničesar preprečiti. Evropska unija bi morala najprej pomagati žrtvam, njihovim družinam in na to bi morala kazensko preganjati zločince. Tudi mednarodne družbe, ki cvetijo na račun poceni delovne sile in ki izkoriščajo naravne vire, bi morale prispevati k odpraviti epidemije. Gospod Kelly, hvala lepa. Um, tuk, v Kongu gre resnično za tragedijo. Veliko je posilstev in uh, to ni edini problem. Gre tudi za izkoriščanje naravnih uh, virov. Uh, država je ujeta v začaran krok revščine in zasti so problematična tudi posilstva. Um, žensk in otrok. E, to je nezaslišano, to ima hude posledice za ženske in za otroke. Zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bi skušali olajšati situacijo. Vlada mora določiti boj proti posilstvom kot e, nacionalno prednostno nalogo mora preganjati eh, te zločine in pa, mm, in pa storilce privesti pred sodišče. Gospa Makovej. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes ne razpravljamo prvič o razmerah v Kongu in ni prvič, da obsojamo grozodejstva, ki se tam dogajajo. Danes obsojamo tudi to, da so kongleške oblasti pravzaprav v stanju, ko ničesar ne počnejo. 112 vojakov naj bi posililo ogromno žensk in 48 žensk je pravzaprav žrtev posilstva vsako uro, saj tako kažejo statistični podatki. Posilstvo je tabu v tej državi in vlada takšna kultura, da je posilstvo pravzaprav dejanje, ki ostaja ne kaznovano. Tiste ženske, ki so v Južnem Kivu prijavile posilstvo, bi nam lahko pomagale. Zato prosim komisijo, da posveti posebno pozornost tudi temu, da se vsem ženskam ponudi socialna in zdravstvena pomoč. Poleg tega pa bi se morali obrniti tudi na mednarodno sodišče, da se vzpostavi posebno sodišče za Republiko Kongo, ki bi sodilo prav te primere posilstva. Evropska unija bi tudi morala tem ženskam, ki so žrtve nasilja, omogočiti, da pridejo v Evropo in jim izdati dovoljenje za prebivanje. Hvala. Tako, sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye, pritegni pozornost eh, predsedujoče. Uh, več se vas je javilo k besedi, kot uh, je možno dovoliti v tem postopku. Prosim, da se držite časa za govor. Gospa Isaja prva. Hvala lepa. V vzhodnem delu Konga obstaja nestabilnost in vojna in to že več let. Spolno nasilje je del vojne. Na tisoče žensk je bilo posiljenih in uh, številka vsak dan narašča. Tako pravijo vsaj mednarodna poročila. Eh, razmere naj bi bile celo slabše, kot eh, je zapisano v mednarodnih poročilih in kot kaže statistika ZN. Eh, tam so tudi obražene skupine, ki sodelujejo pri teh posilstvih in Evropska unija mora izkoristiti svoj močan vpliv v Kongu za to, da bi končala te razmere, da bi zločinci bili prevedeni pred sodišče. Prav tako si mora za to prizadevati ZN arvoisa puhemies kongossa tapahtuneet gospod Ripo. Hvala lepa. V Kongu se nenehno krši človekove pravice civilnega prebivalstva, zlasti žensk. To je potrebno obsoditi. Fizično nasilje nad ženskami je ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic in zlasti zato, ker eh, so storilci tukaj pogosto uh, vojaki. Uh, V Kongu se dogajajo množična posilstva in eh, žrtve so potem celotne družine, celotne skupnosti. Te, ta posilstva pustijo hude brazgotine na eh, dušah teh eh, mladih žensk in deklet. Potrebno je zagotoviti preiskave, na ta način bomo lahko zaščitili žrtve pred uh, uh, pred uh, sramotenjem in lahko jim ponudimo zdravstveno in pa socialno uh, oskrbo. Sem profundi indignat de virulele mase, kar au loc în iunie în sudul provinciei Kivu. Din păcate... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ogorčen sem nad množičnimi posilstvi, ki se dogajajo v Kongu. Vendar, na žalost, v zadnjih 20 letih Kongo doživlja toliko nasilja, da je v tej državi več žrtev, kot jih je bilo po drugi svetovni vojni. V tej državi prihaja do kršenja človekovih pravic, do nasilja, zato bi morala Evropska unija izraziti solidarnost z žrtvami in prekiniti nekaznovanje. Vem, da bo težko najti trajnostno rešitev za Republiko Kongo, vendar se mi zdi, da bi Evropska unija morala čim hitreje zagotoviti finančno pomoč za boj proti spolnemu nasilju, zato da bi pomagali žrtvam. Naš glavni cilj bi moral biti ta, da zagotovimo ustrezno zdravstveno oskrbo tem ženskam in da jih ponovno vključimo v družbo. Prepričani moramo biti, da denar prejmejo žrtve. Hvala. Predsedujoča, dvakrat smo imeli, uh, smo gostili delegacijo iz uh, Južnega Kiva in uh, tamkajšnje ženske so pripovedovali o grozdejstvih, ki se tam dogajajo, kako ne pomagajo žrtvam in kako organizirajo njihovo življenje. Um, vendar pa smo morali v prejšnjem tednu slišati tudi to, da v zadnjem letu ni bilo možno, da bi se predstavniki Evropske unije srečali z temi ženskami v Južnem Kivu in niso jim mogli prisluhniti, kakor bi si one želele. Poročano nam je bilo tudi o tem, da so obstoječi projekti bili ustavljeni. Zato to povezujem z eh, vprašanjem komisiji. Prosim, da vse skupaj preuči in da popravi to situacijo. Zelo slabo bi bilo, če bi eh, ustavili takšne majhne projekte, ki so namenjeni temu, da se pomaga žrtvam. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Korhala. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V Demokratični republiki Kongo je vojna povezana z ogromno spolnega nasilja, zlasti v južnem Kivuju, to je vzhodnem delu države. In eh, tudi mirovne sile organizacije Združenih narodov ne uspejo tega preprečiti. Videti je, da je posiljevanje oziroma spolno nasilje eno od orožij, ki se uporablja v tej Eh, vojni in to je nekaj, kar je tragično in kar moramo odločno obsoditi. Predolgo časa je že poteklo od eh, takrat, ko smo poskušali ukrepati v zvezi s tem. Danes je zadnji čas, da množična posilstva v Kivuju zaustavimo. Demokratična republika Kongo mora kot prednostno nalogo pomagati tem žrtvam in pripeljati storilce teh kaznjevih dejanj na sodišča. Hvala. Hvala, gospa Smokova. Zahvaljujem pekne za slovo. Konska... Najlepša hvala za besedo. Demokratična republika Kongo nima uveljavljenega pravosodnega sistema in zaradi tega ne more doseči tudi mirovna Eh, misija OZN, eh, ki so jo poslali tja do leta 2012, doseči rezultatov. Generalni sekretar eh, OZN je že večkrat pozval oblasti v Demokratični republiki Kongo, da zaustavijo posiljevanje ženske in da preprečijo nesrečne žrtve takšnih in podobnih nasilnih dejanj, ki prizadevajo cele družine ne kaznovanje in eh, ne pravičnost so stvari, ki jih je treba odpraviti od leta 1998 do leta 2003 je pet in pol milijonov ljudi po nekaterih podatkih eh, umrlo, dva in več milijona ljudi pa je bilo pregnanih iz tega dela eh, Demokratične republike Kongo. Največje žrtve pa so seveda vedno ženske in otroci. Hvala, gospa Rojtova. Hvala. Vani, zločini, kot so množična posilstva in spolno nasilje nasploh, so nekaj, kar že vlada v Kongu kot del uh, orodja za socialno izključevanje v Kongu. Nekaznovanje um, mm, storilcev takih dejanj, zlasti vojakov, je nekaj, kar moramo obsoditi. Predsednik Kabila je sicer kar zadeva posilstva, najavil ničelno toleranco svoje vlade, ampak to se ne dogaja. Poleg tega je treba eh, uporabiti denarna sredstva Evropske unije v okviru azilne politike za to, da bi pomagali vsem v Kivuju. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama sem seveda prebrala študije, ki kažejo na to, koliko posilstev se dogaja v Kongu. Tisto, kar je najbolj grozno, pa se mi zdi tisto, kar je rekla gospa Dekajzer, ki je bila na terenu, ki je videla, kako trpijo ženske, kakšna grozodejstva so se jim zgodila, kaj vse se dogaja otrokom. To stanje se mora takoj zaključiti, zato moramo odločno zahtevati da se te stvari prekinejo. V Evropskem parlamentu bi morali ustrajati na tem, da oblasti v Kongu opravijo preiskave, da se obsodijo storilci in uh, da se zagotovi zdravstvena, pravna, psihološka pomoč vsem žrtvam, ki bi tudi morale imeti možnost sodelovati v programu zaščite. Mednarodna skupnost, predvsem organizacije, ki se ukvarjajo z ženskami, pa bi se morali odzvati in zaključiti to stanje na Kongu. In absolutno zadnji govornik je gospod Kašman. Hvala, gospa predsedojoča. Kratek bom. Množična posilstva trajajo sedaj že desetletja, zato moramo odločno ukrepati. Moramo podpreti nevladne organizacije, ki nudijo pomoč žrtvam, zlasti pa bolnišnicam moramo pomagati. Komisijo prosim, da pripravi zakonodajni predlog tako, kot eh, so ga sprejeli nekateri naši mednarodni partnerji, ki zlasti omejujejo izvoz. Um, oziroma uvoz eh, iz nezakonito pridobljenih naravnih verov narejenih izdelkov v naše države. Torej tukaj moramo tako mi kot tudi komisija začeti drugače delovati. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji oziroma komisarki Damanaki. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem za njihovo zanimanje in za njihov uh, občuteni pristop k tej temi. Seveda, nas vznemirjajo novice iz Kivuja, kjer eh, skupine kriminalcev, vojakov in tako naprej sistematično izvajo spolno nasilje in posiljujo ženske. Tudi kongoške obrožene sile v nekaterih delih države eh, pri tem žal sodelujejo. Gre za obsojanja vredne dejanja, in, ki nas vse zaskrbljujejo. Zato je pomembno pojasniti dejstva in eh, osumljence pripeljati do sodišč. S tem v zvezi smo obveščeni, da je javni tožilec Demokratične republike Kongo, ki, po, ki mu pomaga misija OZN Monusko, že zbira dokazno gradivo in se pripravlja na vložitev obtožnic. Zahtevamo, da organi Demokratične republike Kongo to kot nujno zadevo obravnavajo in zagotovijo izvrševanje eh, pravice. Seveda ugotavljanje eh, teh dejstev ni dovolj, temveč se moramo vprašati tudi, katere nadaljne ukrepe je treba sprejeti tudi v okviru eh, misije MONUSKO in Varnostnega sveta OZN. Podpora Eh, žrtva mora biti seveda naša absolutna prioriteta in eh, komisija je že eh, sprejela odločitev, da bomo zagotovili pomoč pri zdravstveni negi in lajšanju trpljenja. Strinjam se z vami, da je treba pomagati žrtvam. Zlasti zdravstvena pomoč in njega je tukaj prioriteta. Naj vam s tem v zvezi povem, da je Evropska unija v prvih vrstah eh, tistih, ki poskušajo zagotoviti finančno podporo takšnim ukrepom. Tudi preprečevanje, ozaveščanje in politični pritiski so sestavni del našega pristopa. Ti napori se bodo še nadaljevali. Spoštovane poslanke in poslanci, spolno nasilje in, eh, po, uh, in posiljevanje je žal nekaj, kar je še vedno v velikem številu prisotno. 15 tisoč prijavljenih primerov je zabeležila OZN leta 2009, torej 15 tisoč žrtev množičnega nasilja in posilstev. Zato je treba to, eh, ta resni problem eh, rešiti in zlasti moramo zahtevati od organov, uradnih organov Konga da ukrepajo. Če tega ne bomo naredili, bomo imeli brezkončne konflikte v vzhodnem Kongu in eh, še vedno ne bo prišlo do vladavine prava v situaciji, v kateri ne bodo državni organi ukrepali. Prisotnost spolnega nasilja tako podpira kot eh, tudi še naprej zdržuje podrejeni položaj žensk v tej državi. To pa seveda zelo negativno vpliva na mnoge otroke, otroke, ki se rojevajo kot eh, posledica nas, eh, nasil, spolnega nasilja, kot je ugotovila gospoda Kajzer. Torej ni samo vojaško ukrepanje dovolj, temveč ne smemo pozabiti, da pri takšnih konfliktih V vsakem primeru, ko gre za skupine brez kakih pravih političnih programov ali ko gre za eh, kriminalce iz sosednjih držav, predstavlja situacijo, ki jo težko razrešiti. Vendar vedno bolj nujno je, da zagotovimo večjo varnost, da odpravimo neustrezno delovanje oboroženih sil, policije in drugih organov, zlasti organov za kazenski pregon v Demokratični republiki Kongo. Zato Evropska unija poziva oblasti v tej državi, da dajo prioriteto tem področjem. Če tega ne bodo naredili, ne bo prišlo do napredka na področju oboroženih sil policije in tako naprej. In to bo seveda onemogočilo eh, vzdržno in trajnostno politiko razvoja gospodarskega, socialnega in tako naprej. Zaradi tega odpravljanje teh problemov mora biti tudi prednostna naloga vseh organov v državi sami. Evropska unija že podpira reforme varnostnega sektorja z eh, skupnimi obrambnimi in varnostnimi misijami. Evropska komisija to dela, seveda pa pri tem sodelujejo tudi države članice. Ti ukrepi se zlasti osredotočajo na boj proti spolnemu nasilju. Europol je naprimer že poslal posebno skupino strokovnjakov za spolno nasilje v, Rever, v eno od eh, mest v Južnem Kivuju. Seveda pa se mora tudi politično sodelovanje delovati. Evropska unija je pripravljena narediti več, če bomo z državami članicami ustvarjali skupne temelje za ukrepanje. Vendar je to področje, kjer končna odgovornost vedno leži na oblasteh Demokratične republike Kongo. Vlada v Kongu mora tukaj pokazati svoje vodstvene. Uh, sposobnosti. Hvala. Šest predlogov resolucij smo dobili za to razpravo. Razprava se končuje in eh, glasovali bomo o teh resolucijah, ko bomo končali razpravo o vseh temah. Naslednja točka Indonezije je napadi na manjšine.